Bon, on va commencer. Hein. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs. Torej, dragi kolegi, gospe in gospodje, prosim, da se posedete, da bomo začeli. Dnevni red ste prejeli, domnevam, da ga lahko sprejmemo. imam pa tudi sporočilo. Namreč v zvezi z odločitvami, ki so bile včeraj sprijete na zasedanju koordinatorjev. Najprej smo imeli imenovanja, imenovanja eh, glede eh, spremembe finančnega okvira, gre torej za revizijo večletnega finančnega okvira oziroma tako imenovano eh, umestno oceno oziroma umestni pregled. Potem so tu spremembe medinstitucionalnega sporozuma med svetom, komisijo in parlamentom v zvezi s proračunsko disciplino, v zvezi s proračunskim sodelovanjem in glede finančnega uh, upravljanja. Uh, potem mobilizacija uh, nujne rezerve in spremembe, torej gospa uh, Ulbricht in uh, Eh, gospod Olbrih in gospa Tomaja sta poročevalka. Potem eh, splošni proračun Unije. Tu gre za eh, člen 55 v zvezi z imenovanjem eh, skupnega odbora, odbora eh, proračun, za proračun in odbora za proračunski nadzor. In tudi tu moramo imenovati poročevalca. Potem podaljšanje. Eh, Evropskega sklada za strateške naložbe in vzpostavitev eh, Torej, vzpostavitev sklada za Evropsko svetovalno središče, eh, tu bomo podaljšali to, kar je bilo vzpostavljeno s prvo različico sklada EFSI, poročevalec pa bo Jose Manuel Fernandez. Potem Evropski sklad za trajnostni razvoj eh, in vzpostavitev jamstva eh, IFSD. E odbor za proračun eh, bo pristojni odbor, poročevalca pa bo imenovala skupina ILS. E Potem jamstvo Evropske naložb, eh, investicijske banke za izgube zaradi finančnega upravljanja projektov izven Evropske unije. Gospa Gardja Zabal bo pročevalka za to temo. Jamstveni sklad za zunanje delovanje poročevalca imenuje skupina socialistov in demokratov. Kar zadeva uh, mnenje, uh, v zvezi s spodbujanjem povezovanja preko spleta v lokalnih skupnostih. Tu bo oblikovalcem mnenja imenovala skupina GUE in pa eh, jamstvo za mlade, tu bo eh, pripravljalcem mnenja imenovala ELS. Koordinatorji so potrdili eh, koledar sestankov za odbor za proračun za leto 2017. Ravno tako so eh, se odločili za naslednje misije. Tunizija, v zelenem tednu od 20. do 24. februarja Palestina, v zelenem tednu od 22. do 26. maja in Severna Irska v zelenem tednu od 17. do 21. julija. Eh, pri tem smo upoštevali tudi vremenske razmere. Eh, in pa še naslednje javne predstavitve smo predvideni za 2017. Priprava finančnega okvira za obdobje po letu 2020. Za to bo odgovor, bosta odgovorna gospod Olbricht in gospa Toma. Potem je tu še financiranje evropskih strukturnih skladov in naložb ter povezava teh skladov z drugimi naložbenimi skladi. Gospod Fernandez bo pristojen za to. Nepovratna sredstva in eh, druge oblike financiranja, zato bo pristojna gospa Gardija Zabal. Koordinatori so se odločili tudi za pridobitev naslednjih eh, študij. Eh, študija o sinergijah med prispevki evropskega proračuna in nacionalnimi proračuni. Eh, k doseganju ciljev letnega pregleda eh, rasti. Eh, jaz bom pristojen za to. Eh, potem del, delavnica o proračunskih vidikih skupne kmetijske politike. Gospod Hashworth in gospod Ali sta, sta pristojna za to. Potem pa še študija o opredelitvi kriterijev in metode za razlikovanje med projekti, ki jih je mogoče financirati z inovativnimi finančnimi instrumenti, razlikovanje med tistimi, ki jih je mogoče eh, financirati iz evropskega proračuna ali z finančnimi instrumenti. Zato bo pristojna gospa Gardija Zabal. V luči eh, vse bolj številnih skladov, instrumentov in Eh, drugih novosti eh, v zvezi z evropskim proračunom bi morda želeli nadgraditi študijo iz leta 2012 o posledicah evropskih in nacionalnih eh, proračunov za uporabo evropskih inštrumentov za mikrostabilnost. Tu gre za možnost, da bi naročili študijo, ki bi obravnavali sprejemanje tveganja eh, v eh, evropskem proračunu in ki bi preučili učinek enotnosti, preglednosti eh, in drugih vidikov. Zato je pristojen gospod Fernandez. Koordinatorji so imenovali gospoda Negreskuja za predstavnika odbora za proračun v mreži peticij in gospa Beringer je njegova namestnica. In za konec, če kar zadeva obnovo pogodb za posebnega eh, odposlanca Evropske unije v Kolumbiji, eh, to, na, o tem nas je obvestila eh, služba za zunanje delovanje. Eh, tu ni eh, bilo potrebe po eh, spremembah eh, veljavnega režima. In to so odločitve, ki so jih sprejeli koordinatorji na sestanku, ki je potekaj včeraj popovdne. To so torej sporočila, ki sem vam jih želel predstaviti. Sprejeli ste, oziroma prijeli ste tudi zapisnike z naših sej 29. junija, 14. septembra in 15. septembra ali ima kdo kakšne pripombe oziroma ugovor na te zapisnike. Če jih ni, potem so ti zapisniki sprijeti. Zdaj pa se lotevamo ene od ključnih tem in sicer gre za revizijo večletnega finančnega okvira. Gre za spremembo finančne uredbe konkretno. To je bilo predmet razprave tudi že včeraj popovdne na srečanju koordinatorjev in eh, bali smo se, da nas v eh, pogajanjih sveta morda ne bo spremljala gospa Georgijeva. Ampak podcenili smo moč portugalske diplomacije in gospa Georgijeva se bo vrnila in sodelovala v teh pogajanjih. Po eni strani smo seveda vsi prepričani, da bi gospa Georgijeva bila odlična generalna sekretarka Združenih narodov, ampak po drugi strani pa smo v zadnjih letih res videli, kako se je sposobna angažirati in kako dobro in plodno lahko sodelujemo z njo. In veseli smo, da se je vrnila. Zdaj pa dajem besedo našima poročevalcema, gospod Olbricht, gospa Toma. Ne vem, kdo bo začel. Gospod Olbricht, izvolite. Najlepša hvala. Želel bi obvestiti člane odbora o dinamiki procesa v zvezi z revizijo večletnega finančnega okvira. Želel bi vas opomniti, da v uredbi o večletnem finančnem okviru je predvidena obveznost umestnega pregleda. Gre za tako imenovano umestno revizijo po volitvah. Po tem umestnem pregledu, pa če bo potrebno oziroma če je to primerno, naj bi sledila morebitna revizija. Kot parlament smo julija predlagali po vrsti sestankov, srečanj in analiz, eh, smo torej predstavili politično stališče parlamenta in povedali, da po, našem, po naših analizah, po naših podatkih, so razmere take, da potrebujemo revizijo. Torej, eh, je to primerno in ustrezno, skratka, to je potrebno storiti. In zato predlagamo vrsto sprememb, s katerimi bi upoštevali zgornje meje, prožnost in novi eh, mehanizem, kot je naprimer Eh, kot so naprimer preseške ali sproščena sredstva. In pa tudi predloge imamo za obdobje po letu 2020. Komisija nas je obvestila, da je rok za oblikovanje stališča komisije december 2016. Eh, je pa komisija že predložila predlog in sicer septembra. In upamo, da bo eh, končna odločitev komisije v zvezi z revizijo večjetnega finančnega okvira ter tudi eh, soglasje parlamenta, da bo vse to končano pred koncem leta 2016. Eh, v predlogu komisije je vrsta elementov, kot veste, najprej spremembe v proračunu za leto 2017, potem spremembe v večletnem finančnem okviru in tretjič so tu še spremembe v 15 uredbah, Eh, zlasti finančni uredbi. Eh, kot pročevalc eh, z gospod Toma predlagava, da bi imeli res kar se da hiter postopek in da bi predstavili svoje odzive na stališče komisije. Naš odziv bi moral biti čim hitrejši in čim bolj jasen, kajti če naj bi to končali decembra, lahko pravzaprav to spremljamo samo na eh, plenarnem zasedanju oktobra, kar je čez dva tedna. In to je tudi razlog, zakaj smo predlagali, da bi imeli eh, resolucijo parlamenta, ki bi bila odziv na stališča oziroma predloge komisije. Osnutek tega besedila bo pripravljen jutri. Eh, z gospa Toma pa bi danes želela predstaviti temeljne elemente stališča parlamenta, kakršnega smo, bomo opredelili v tej resoluciji. V tem uh, dokumentu bi se želela vrniti na naše predloge in želim vse opomniti, kakšni so bili naši predlogi julija. Na nekaj mestih pa bi želeli opozoriti na to, kakšen je bil predlog parlamenta in kakšen je sedanji predlog komisije, kajti vemo, da eh, bo morda stališče sveta drugačno. Naj povem še, da je eh, svet pripravljen sprejeti revizijo in v tem primeru bomo imeli postopek soglasja. Če pa bo eh, svet rekel ne za revizijo, eh, potem parlament ne bo imel nobene besede in bomo posem odsotni iz postopka. Zato bi kot poročevalci želeli neko povezavo s tem instrumentom seveda in neko vlogo. Uh, In zdi se nam, da bi morali vzpostaviti jasno povezavo s proračunom za leto 2017 in povedati, da pričakujemo, da bo svet sprejel oziroma pristal na revizijo. Zlasti, ker del revizije obsega tudi proračun za leto 2017. Zato bi želeli v tej resoluciji zapisati, da uh, moramo imeti jasno povezavo z letom 2017. Torej, če svet ne bo pripravljen na nikakršno revizijo, potem bomo zelo neomajni v stališčih glede proračuna za 2017. Uh, Želeli bi seveda tudi izraziti zadovoljstvo nad tem, da je komisija pristala na revizijo, kajti uh, Predlog komisije predvideva revizijo in to je zelo pomembno in eh, zelo zadovoljivo za nas kot parlament. Istočasno pa bi želeli povedati tudi, da obžalujemo, da komisija ni eh, sprejela vse predloge oziroma sklepe parlamenta glede zgornjih meja. V našem stališču julija smo namreč predlagali spremembe zgornjih meja, zlasti v razdelkih 1a, 1b, 3 in 4. Predložili smo. Eh, Zdaj, predstavili smo stališče, da to, kar imamo zdaj, ni zadostno za uresničevanje naših ciljev in imamo torej politične cilje, za katere pa nimamo dovolj denarja in to bi se moralo odraziti v spremembah zgornjih meja. Zlasti bi v tej resoluciji vas želeli opomniti, da je prišlo do določenih zmanjšanj sredstev v obzorju 2020 in v instrumentu za povezovanje Evrope. To, to so bila sredstva, ki so bila namenjena za sklad za strateške naložbe in izpostavljamo, da pričakujemo, da uh, bodo izpolnjene obljube in da bodo ta sredstva nadomeščena. In to pomeni seveda, da je potrebno bistveno izvečati, povečati tudi sredstva, ki so na voljo za boj proti migracijam v razdelkih 3 in 4. Poleg različnih predlogov, ki smo jih eh, podali in ki jih bo obrazložila gospa Toma, torej uvodoma v resoluciji pravimo, da smo zadovoljni z revizijo, nismo pa zadovoljni z eh, obsegom oziroma ravnjo sprememb in še vedno smo mnenja, da nimamo dovolj sredstev za izpolnjevanje ciljev, zlasti kar zadeva uh, vpliv uh, eh, EFSI na eh, obzorje 2020 in razdelka 34. Toliko za uvod, zdaj pa bom predal besedo gospe Toma, da nam bo podrobneje predstavila, kaj vse bo šlo v snotku resolucije, ki, boste pre, ki ga boste prejeli jutri. Najlepša hvala, gospod Ulbricht, gospa Toma ima besedo. Merci, hvala lepa, gospod predsednik. Kot je povedal gospod Olbricht, gre za nujno resolucijo, resolucijo, ki bo zelo kratka in eh, želimo biti seveda kar se da učinkoviti in dejansko smo nekako odrazili tiste predloge, o katerih je parlament že glasoval in jih zoprstavili s predlogi komisije. In pri vrsti zadev smo po eni strani zadovoljni, po drugi strani pa uh, eh, ustrajamo tudi pri svojih zahtevah. Najprej, kar zadeva instrument uh, prožnosti, uh, najprej uh, opozarjamo na zahtevo parlamenta, da bi posebni instrumenti bili šteti izven zgornjih meja, kajti uh, če se jih šteje v zgornje meje, uh, bomo še zaustrili težave s plačili. Uh, plačil ne bomo mogli eh, pravočasno izvesti, če bodo sredstva za posebne instrumente štela v zgornjo mejo. Eh, To torej je nekaj, kar ni posebej opredeljeno v besedilu komisije. Potem, kar zadeva prožnost, smo seveda veseli predlogov za eh, prožnost zlasti, kar zadeva omejitve pri uporabi globalne zgornje meje za eh, obveznosti. Eh, in uh, pravimo, da uh, instrument uh, prilagodljivosti in krizna rezerva, uh, oziroma nujna rezerva sta, bili, sta bila okrepljena, ampak še vedno ne v taki meri, kot je to zahteval parlament julija, kjer smo pravzaprav zahtevali podvojitev teh sredstev. Potem, kar zadeva sproščena sredstva, ki jih predlaga komisija, To bi naj bi bilo namenjeno za krizno rezervo. Seveda eh, smo veseli, da je eh, predlog za krizno rezervo, ki je prišel strani parlamenta, komisija pre, prevzela. E, nimamo sicer e, pravice zakonodajne pobude, ampak očitno smo tu izkoristili svojo pobudo in se je komisija odzvala na našo e, zamisel. Istočasno pa opominjamo, da cilj evropskega proračuna je, da se ga v celoti porabi in da mora biti izvrševanje proračuna čim bolj popolno in da sproščena sredstva niso nič druga kot rezultat dejstva, da iz, izvrševanje proračuna ni eh, popolno. In ugotavljamo, da krizna rezerva lahko je sestavljena predvsem iz teh sproščenih eh, sredstev eh, in da je to pravzaprav najboljši način za porabo teh sredstev. Seveda pozdravljamo predloge za poenostavitev finančne uredbe. Ugotavili smo namreč, in to je tudi zapisano v poročilo na lastno pobudo, da pri tem večletnem finančnem okviru prihaja do eh, zamud oziroma do neporabe strukturnih sredstev eh, v zelo veliki meri in da se tu pojavljajo določene težave tudi z učinkovitostjo proračuna in zato se nam zdi pomembno, da se tu uvede poenostavitve. Parlament bo seveda preučil eh, predloge za vsega, podaljšanje jamstvenega sklada za naložbe. Ne gre za to, da bi eh, preučevali namene in cilje tega novega sklada, ki ga predlaga komisija v, tem, v tej resoluciji. Imeli bomo seveda druga poročila, ki se bodo ukvarjala s tem, Ampak tisto, kar bomo vendarle zahtevali oziroma kar vendarle zahtevamo, je, da se jasno zapiše, da finančne posledice tega jamstvenega sklada uh, morajo uh, v okviru proračuna in v okviru večletnega finančnega okvira, kot je povedal uh, gospod Ulbricht, torej, da moramo jasno opredeli, kakšne so te finančne posledice. Eh, in eh, to bo tudi zapisano v eh, tej resoluciji. In resolucija bo omenjala tudi pripravo večetnega finančnega okvira za obdobje po letu 2020. V poročilu na lastno pobudo smo to že nakazali in ustrajamo pri tem, da ko gre za Eh, obveznosti, zlasti kar zadeva, eh, eh, oziroma kar zadeva obljube tudi sveta, da so bile dane določene zaveze za obdobje po letu 2020 in da je to vezano predvsem na trajanje skrbniških skladov, na tveganje eksternaliza eksternalizacije številnih finančnih instrumentov, ki ostajajo izven evropskega proračuna in da je tu seveda tudi vprašanje lastnih sredstev, ki so seveda predpogoj za proračun, ki si zasluži svoje ime. Najlepša hvala. Torej, Jutri bomo dobili to resolucijo. Resolucija bo predmet eh, razprave na plenarnem zasedanju, potem bomo o njej tudi glasovali. Zadnji teden oktobra, seveda, eh, ko bomo zasedali v Štrasburu. Ob 12.10 ste rekli, torej jutri ne ob 12.10, ampak 12. oktobra, pravi predsednik. E, jutri bomo torej prejeli. Osnutek jutri, kdaj, ob kateri uri? Jutri, dobro. In rok za vložitev predlogov sprememb je 14. oktobra opovdne torej v četrtek opovdne. 24. oktobra bomo v Strasburu in odbor za proračun bo glasoval o osnutku resolucije. Ta osnutek resolucije bo potem eh, predmet razprave 26. in 27. oktobra, takrat bo potekalo tudi glasovanje. Tako. Kar zadeva vse, kar smo slišali strani gospoda Olbrihta in gospe Toma. Eh, zdaj odpiram razpravo. Bi kdo želel spregovoriti? Gospod Fernandez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu, em primeiro lugar, queria agradecer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil soporočevalcema za vas trud, ki ste ga vložila v pripravo dokumenta in hvala tudi komisiji za dragocene predpevke. Njihov predlog je dobro izhodišče. To je dobro izhodišče za pogajanja in tudi za oblikovanje stališča parlamenta. Sicer predlog komisije ni popolnoma zadovoljiv, lahko ga pa uporabimo kot osnovo za pripravo dobrega kompromisa, pa tudi izhodišče samo je dokaj jasno upam, da se bomo lahko vsi dogovorili, tudi svet, da je revizija potrebna. Revizija je potrebna ne zato, ker bi to želel parlament, temveč, eh, temveč zaradi tega, ker si želimo, da bi večletni finančni okvir dobro deloval, da bi torej izpolnili obveznosti, ki jih je sprejel svet. Treba je zagotoviti finančna sredstva in jasno je, da je treba poenostaviti finančna pravila Evropske unije. Zagotoviti je treba tudi boljše upravljanje skladov. In to jasno kažejo tudi spremembe proračuna, ki smo jih sprejeli letos, predvsem predlog za spremembo proračuna številka 4. Jasno je namreč, eh, da se sredstva iz skladov ne črpajo, kot bi si želeli in tudi svet in komisija izgubljata svojo kredibilnost. Svet je sprejel nekatere obveznosti in podal zaveze evropskim državljanom in sedaj od sveta želimo samo to, da izpolni svoje obveznosti. To je vse, kar zahtevamo od njih. No, ne bi rad uh, potegnil potegnil te, na podlagi tega kakšne druge sklepe. Ne želimo korenito spremeniti veljavnih politik, želimo samo, da svet razmisli o reviziji večletnega finančnega okvira. Gre za večletni finančni okvir od leta 2014 do 2020. To mi je daljše obdobje kot v prejšnjem programskem obdobju. In sedaj želimo od sveta samo, da se izpolni tisto, kar je bilo obljubljeno v prejšnjem obdobju. Želimo torej ohraniti naše zaveze, ki smo jih zadali regijam, kmetovalcem, študentom in različnim inštitucijam. Ne smemo pustiti, da zaveze obsta, ostanejo mrtva črka na papirju. Ljudi ne smemo razočarati tudi države članice bi morale v tovrstnih časih um, spregovoriti o teh zadevah. Države članice bi morale biti vsaj tako ambiciozne, kot je parlament pri tovrstnih vprašanjih, tako da je naše izhodišče dokaj jasno. To, kar je bilo sprejeto za obdobje od 2014 do 2020, bi morali preprosto izvesti. To je vse. To pa zahteva določeno stopnjo prilagodljivosti. V nekaterih primerjih to pomeni tudi, da je treba ponovno preveriti same zneske. Kajti svet je bil tisti, ki je predlagal, da se naprimer v zgodnje obdobje premestijo s sredstev v višini 6 milijard evrov za jamstvo za mlade. Tu gre za sredstva, ki so bila sicer namenjena za poznejše obdobje, pa je bil svet tisti, ki je zahteval, da se te zneske preporedi v predhodno obdobje. Ko gre za pobudo za zaposlovanje mladih, je svet dejal, da trenutno razpoložljiva se sredstva niso dovolj in so zahtevali premestitev v zgodnejše obdobje, pa smo rekli prav. Šest milijard potrebujemo, zato da bi dosegli cilj na tem področju. Tako da smo storili to, kar je želel svet. Tako da na koncu lahko rečemo svetu preprosto, da bi morali zagotoviti ukrepanje na podlagi vseh zavez, vseh izjav, ki jih je svet podal. Tako da je treba zagotoviti otipljive mm, rezultate. Naj vas spomnim pri tem naprimer na Šumanovo deklaracijo. Za voljo solidarnosti je treba sprejeti konkretne ukrepe. Izjave sveta morajo biti podkrepljene z dejanskimi ukrepi in to pomeni tudi zagotavljanje finančnih sredstev, zagotavljanje financiranja. In prepričan sem, da bo svet na koncu lahko priznal, da je predlog komisije dobra osnova za mm, napredovanje, tako da bomo izpolnili obveznosti, ki smo jih dali državljanom. No, to je obetajoče. Lep dan nas čaka. Še vedno smo namreč v obdobju, ko lahko še vedno pričakujemo nekaj zadovoljstva, čeprav je delo težko. Gospod Nalagal. Si, prezident. Hvala lepa. Fernandez, zunaj stimulo pa, eh? pa il... Najlepša hvala za besedo. Prisluhnil sem kolegu Fernandesu in to me je napeljalo k naslednjim razmišljanjem. S temi zadevami se bo pač treba ukvarjati. Treba je zgrabiti bika za roge. Uh, to, kar je dejala gospa Toma, je smiselno in jasno. In mislim, da je to tudi v skladu s tistim, o čemer smo govorili včeraj na sestanku koordinatorjev. Tako da bi podal samo par kratkih komentarjev. Skupna razprava o reviziji večletnega finančnega okvira in proračun za 2016-2017. Vse to je v redu, ampak vrstni red ni pravi. Najprej je treba razpravljati o večletnem finančnem okviru, tako da vzpostavimo širši okvir, na to pa lahko razpravljamo o posameznih delih tega načrta. Na to se lahko ukvarjamo s kriteriji za leto 2016 in s predlogom proračuna za 2017. To je bolje, kot če bi preprosto sprejeli proračune brez kakršne koli revizije. To bi bilo še slabše. Mislim pa, da se strinjamo, da obstajajo tveganja, da bi pri teh pogajanjih lahko prišlo do situacije, ko bi parlament imel eno samo priložnost za to, da bi karkoli dosegel samo enkrat bomo imeli priložnost metati kocko, medtem ko bi svet lahko imel več manevrskega prostora in to bi bilo še veliko slabše kot eh, tisto, kar smo si obetali prvotno. Tako da se popolnoma strinjam s oporočevalcema, z gospodoma in z gospodom Olbrichtom, pa tudi s tistim, kar je povedal kolega Fernandez. Zadev ne moremo spustiti iz rok. Že od julija se ukvarjamo s tem in treba je zagotoviti konsens med političnimi skupinami, če želimo zagotoviti ustrezne rezultate. Pred nami je torej formalna revizija. Komisija je storila tisto, kar je obljubila. Predstavila je revizijo. Ampak kot je dejal gospod Fernandez, ne gre samo za revizijo, za katero bi zaprosil parlament. Ne, revizija je bila sprejeta zaradi tega, ker jo Evropa potrebuje. Tako so se odločili tudi leta 2013. Takrat smo sprejeli predlog večletnega finančnega otvirja od 2014 do 2020 pod pogojem, da bodo potekali umestni pregledi, umestne revizije. In takrat je bilo to sprejeto, sporazum velja in eh, komisija predlaga revizijo na številnih področjih. Ta predlog je sprejela julija. 1B in razdelka 3 in 4, ko gre za rast, notranje zadeve in za zunanje razsežnost. Vse to so pomembna področja in tu opažamo, da ne izpolnjujemo naših zavez. Tako da je treba braniti naše cilje in si prizadevati za povišanje zgornjih mej v teh razlikih. Kozme, Erasmus, obzorje 2020, pobuda za zaposlovanje mladih. Mm, vse to so področja, kjer smo zagotovili nekoliko več sredstev. Druge pa vidimo samo kozmetične popravke, samo kozmetična povečanja, ker ne pride do. Mm, šir, širitve večletnega finančnega okvirja na splošno, kajti ta manjša povišanje se na to nadoknadi znižanju na drugih področjih. Tako da je treba nekaj storiti tudi, ko gre za kriteriji prilagodljivosti, predvsem, ko gre za rezervo za nujno pomoč. Tako da to ni tista revizija, ki smo si jo obetali pravzaprav ne gre za revizijo, sploh če si pogledamo stanje na področju skupnih razlik v okviru zgornje meje. Milijardo smo namenili pobudi za zaposlovanje mladih in kot je dejal gospod Fernandez, to ni znatno povečanje, je pa to ena izmed ključnih politik, ki smo jih trenutno sprejeli. Pa tudi povečanje za obzorje 2020 in za pobudo za instrument za povezovanje Evrope, tudi tu nismo zagotovili dovolj visokih sredstev ne moremo pričakovati, da bomo lahko dosegli vse, kar smo si zadali v okviru teh dveh programov, glede na sredstva, ki so trenutno namenjena tema dvema instrumentoma. Potem nepovratna sredstva. Tudi o nepovratnih sredstvih je treba resno razpravljati. Ne bi smeli pozabiti na to pomembno vprašanje. Kajti lahko bo prišlo do znatnega premika paradigme na področju nepovratnih sredstev, če ne bomo imeli o tem eh, temeljite razprave. Mislim, da se je tule treba vprašati, ali bo revizija večletnega finančnega okvira pomagala v boju proti brezposelnosti. Ali bomo s tem spodbudili rast? Ali bo ta proračun spodbudil rast? Mislim, da na podlagi tega, kar imamo sedaj na mizi, se odgovor glasi ne. Tako da to ne bo zagotovilo mm, spodbud za posamezne države članice in ne bo zagotovilo ustreznega odzivanja na migracijsko krizo. Tudi z migracijskimi tokovi se ne bomo mogli ustrezno spopadati. Treba se vprašati tudi, ali bomo prispevali k varnosti Evropske unije ali se bomo lahko spopadali z nevarnostmi, ki grozijo migrantom izven evropskih meja? Mislim, da so odgovori na vse ta vprašanja ne, tako da se moramo držati tistega, kar smo dejali julija. Moramo ostati pri tistem, kar smo dejali takrat in se še naprej boriti. Hvala. Auch ich bedanke mich ganz herzlich für die. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, in tudi sam bi se rad iskreno zahvalil soporočevalcem eh, za delo. Naša politična skupina pa bi potegnila čisto drugačne sklepe, kljub zelo kratkem času, ki ga imamo na voljo za revizijo večletnega finančnega okvira. Tako da naj na kratko predstavim, zakaj po našem mnenju gre. Gre za vprašanje, kako bomo sodelovali na ravni Evropske unije. Tu gre za sodelovanje treh institucij, pa tudi za sodelovanje z državami članicami Evropske unije. In ne bi rad eh, sedaj razdeljeval države članice v neto prejemnice neto in neto plačnice ampak vseeno ne moremo popolnoma pozabiti niti na to problematiko. In glede na to sem vsake toliko presenečen, ko tule m, mm, razpravljamo, kot da bi lahko m, mm, razpolagali sredstvi kar tako. Sicer je to možno, ampak moramo biti realistični pri vsem skupaj. Treba se vprašati, kaj se želijo države članice in kaj se želijo državljani. In letos smo bili priča znatnim spremembam. Poleti je prišlo do Brexita in z njim ni računal nihče. Tudi sam nisem računal na to, celo stavi bi pred tem, da do Brexita ne bo prišlo, pa so se zadeve obrnile drugače. In na to je prišlo do nekoliko večjega pritiska na evropske institucije. Jasno je postalo, da si državljani ne želijo nujno vedno več programov. Tudi problematika. Politika brezposobnosti je problematika, s katero se moramo ukvarjati. Treba se boriti predvsem proti brezposobnosti mladih, treba zagotoviti sredstva za usposabljanje mladih. Se je pa treba vprašati, ali lahko to bolje storimo na ravni EU, ali lahko države članice to storijo enako dobro, ali pa morda celo bolje, če jim prepustimo proste roke. In ne moremo preprosto reči, da gre tu za enotno problematiko v celotni Evropski uniji, ki jo bomo v Bruslju reševali z enotnimi predpisi. Če rečemo, da potrebujemo različne predpise, pa ne vidim smisla v tem, da bi tule sprejemali splošne predpise, ki bi na to spodbudili 28 različnih načinov predpisovanja zavez v državah članicah. Tako da glede na to bi bilo dobro, če bi revizijo večletnega finančnega okvira uporabili za to, da bi zmanjšali birokracijo v Evropski uniji, kar pomeni, da bi se morali omejiti na bistvene točke in za nje namenjati sredstva. Na to bi lahko zahtevali več sredstev, to bi lahko zahtevali potem bolj kredibilno. Potem bi državljanom. Um, pokazali, da Evropska unija lahko zagotovi storitve, ki jih nacionalne države ne more zagotoviti. To so tiste storitve, ki jih državljani tudi zahtevajo od nas. Dokler pa takšnega načrta nimamo, dokler samo prosimo za dodatna sredstva in dokler um, samo govorimo o prilagoditvah glede na število prebivalcev in glede na BN. BNI, pa ne bomo prišli naprej. Takšne zahteve nas a, ne bodo privedle naprej. To pa zahteva tudi delo in razmislek. Treba je razmisliti, ali cilji, ki smo si jih zadali pred 30 ali 40 leti, še vedno zdržijo vodo. Naše zahteve so sedaj dokaj drugačne in um, razumem zahteve iz kmetijskega sektorja. Lakota sicer Evropske unije ne grozi več, so pa velike potrebe na področju migracij v Evropski uniji. Tako da bi bilo treba razmisliti o tem, mar ne bi bilo dobro sredstva uporabljati drugače. Hvala. Ja, ja Gospa Gresla. Najlepša hvala. To, kar sta izpostavila gospa Tomaja in gospod Olbricht, je dobro, kajti povečanje transparentnosti finančnih iz transparentov v okviru evropskega proračuna je dobro. Treba je zagotoviti večletni pregled, pregled nad tem, kaj se dogaja s finančnimi instrumenti, kateri eh, zneski se izplačujejo in kateri ostajajo v proračunu. Tudi mm, bančne bilance si včasih prihranimo, ampak to pomeni, da na to sredstva pri, ne pridejo do končnih porabnikov. Tako da bom poskušala izpostaviti te velike težave prek dveh predlogov sprememb. Izhodišče gospe Toma je dobro. Uh, kaže pa, da neporabljene sredstva in neustrezna uporaba skladov kaže na to, da sredstva niso izkoriščena in zaradi tega prihaja do rezerve. Prav tako moramo paziti na to, da ne podajamo preveč zahtev, naprimer, ko gre za boj proti brezprasenosti mladih, ker Evropska unija nima kompetenc na tem področju. In tudi prav je tako. Več kot, sre, kot sredstev namenjamo na evropski ravni za takšne ukrepe, manj se jih bo pravilo na nacionalni ravni. V Španiji vidimo pravi paradiž na tem področju. Več let ne ukrepajo in eh, se sprašujem zato, zakaj si nalagamo zadeve, za katere nimamo nikakršnih pristojnosti in nikakršne pravne podlage. Potem pa poskušamo nekako zagotoviti, da bodo zadeve zaživele in uh, sem res proti temu, da bi Evropska unija sprašala prejela odgovornost za brezposelnost mladih v Evropi, ker ni odgovorna za to. Nacionalne politike so tiste, ki so krive za to, ker niso sprejele ustreznih uh, strukturnih sprememb. In še eno vprašanje se zastavlja. Glede Brexita. Sicer vemo, da Britanci še niso podali zahtevka za izstop iz Evropske unije, ampak se vseeno zastavlja vprašanje, kako bomo postopali s skupnim premoženjem. Uh, Eh, in obveznostmi, ko se neka država članica odloči, da bo izstopila. Tako da prvo vprašanje, ki se zastavlja, je, kako bomo postopali v primeru izstopa neke države članice, ko pride do finančne vrzeli. Nekaj stavkov v to smer tudi potrebujemo. Zdi se mi pomembno, da se ukvarjamo tudi s tem teoretičnim vprašanjem. 8,7 milijard eh, premoženja imamo in 273 eh, milijard primankljaja oziroma obveznosti, kar pomeni, da če neka država članica izstopi, mora nositi del obveznosti, tako da bi morali zapisati kakšen stavek tudi v to smer in tudi razprava bi bila koristna. Hvala. Nedvomno se moramo stalno sklicevati na Brexit, ker to bo prav gotovo zabeležilo konec enega obdobja in mislim, da bi morali tudi v rezolucijo označiti nekaj bistvenih eh, točk v zvezi z Brexitom in eh, Jose Manuel nam bo predstavil tudi proračunsko spremembo 4 in eh, mislim, da je nujno potrebno omeniti tudi to, kako se bo spremenil tečaj eh, funte v zvezi s tem ha dicho eh, mucho de lo que tiene que contener esa. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da so kolegi že povedali to, kar sem želela reči. Veliko je bilo govora o vlogi parlamenta v kontekstu večletnega finančnega okvira. Predlog komisije je treba obravnavati tudi iz vidika eh, prilagodljivosti. Predlog komisije je dokaj v skladu s tem, kar je zahteval parlament, zagotavlja večjo fleksibilnost in odpravlja um, meje pri skupnih razlikah do zgornje meje. Tako da to je dobro. Kar pa se kliče krizne rezerve, se zastavljajo določena vprašanja. Kako bo s financiranjem? Financiranje naj bi se zagotovilo prek sproščenih odobritev prek sproščenih sredstev, ampak to bi lahko privedlo do dodatnih težav. Je pa zagotovo tisti del, ki govori o fleksibilnosti, dober, tu gremo v pravo smer. Kar pa se tiče konkretnih zneskov, pa mislim, da niso zadovoljivi. Pogajali smo se o Junkarjevem načrtu in takrat smo morali črtati eno milijardo iz obzorja 2020 in sedaj imamo na voljo samo 400 tisoč. Kar pomeni, da ne bomo dosegli številk, ki so veljale preden je bil sprejet Junkerjev načrt. Tako da bi tu potrebovali več sredstev, pa tudi v drugih razdelkih, ker naprimer Kozme in Erasmus Plus dobro delujejo. To velja tudi za pobudo za zaposlovanje mladih. Naj na tej točki povem, da se strinjam tudi s tem, kar je o tem povedala gospa Gresle. No, in jasno je, da, da težave na področju zaposlovanja ni ustvarila Evropska unija. To je problematika, s katero se je treba vseeno ukvarjati na ravni Evropske unije, pa ne se o tem strinjamo ali ne. Področje zaposlovanja sodi v nacionalno pristojnost, ampak solidarnost pa je v pristojnosti Evropske unije. In res Evropska unija ni odgovorna za to, da so nekatere države bolj premožne kot druge. Smo pa zagotovili kohezijske sklade za to, da bi zagotovili solidarnost med državami. Tudi sklad za mlade je namenjen temu, je namenjen solidarnosti. Tu se ukvarjamo ne samo s problematiko mladih, temveč s težavami, ki se nanašajo na vse državljane Evropske unije, tako da je treba zagotoviti več sredstev za pobudo za mlade. Videli smo tudi predlog komisije glede tega, predlog je pozitiven, je dober, bi pa zadeve lahko še izboljšali. Vsekakor pa gre predlog komisije v pravo smer. Še eno pripombo bi podala. Čas je žal pokazal, da je imel parlament prav, da smo opozarjali o pravih trenutkih, da smo pravilno izpostavili prednostne naloge. Vsakič, ko smo izpostavili, da primankuje financiranje na kakšnem področju, se je izkazalo, da imamo prav. To velja naprimer za krizo na področju neporavnanih obveznosti. 25 milijard evrov je bilo treba zagotoviti in takrat smo pravi čas odgovorili, opozorili na to. Uporabili smo vso možno prilagodljivost iz okvira večletnega iz večletnega finančnega okvira za to, da smo zapolnili ta zamankljaj. Vedeli pa smo, da nekaterih ciljev nismo mogli izpolniti, kot je dejal gospod Margal. Tako da bi morali imeti proračun, ki bi zagotavljal eh, doseganje evropskih ciljev. To bi bilo super. Čas je torej pokazal, da je parlament imel v preteklosti večkrat prav, tako da upam, da nam bo svet prisluhnil in da bo zagotovil tisto, kar je potrebno, tako da bomo lahko delali v prihodnjih štirih letih. Tako da bomo državljanom lahko pokazali, da zadeve jemljemo resno, da resno razpravljamo o tovrstnih vprašanjih, ko gre za proračun, da upoštevamo težave, s katerimi se spopadljajo državljani, torej mladi, in da razumemo, da prihaja do težav v povezavi z migracijami. Tako da upam, da bodo tokrat eh, razprave o MFF-u potekale še bolje. Ljub. Hvala lepa, gospod Delano. Da, gospod predsednik, moram reči, da sem navdušen nad tem odličnim delom, ki ga je opravil tudi soporočevalec. Pred nami so težki zivi, treba bo zelo pohiteti in uporabiti tudi palico, če je treba. Vendar je potrebna tudi prožnost, kot smo že slišali kar se tiče eksternalizacije finančnih stroškov, smo tudi že veliko razpravljali, pa vendarle je še veliko ugovorov, predvsem glede nezadostnih sredstev v vrsticah 2, 3 in 4. Eh, je pa vendarle to zadeva eh, integrirane evropske politike in lahko vas samo obvestim, da v Združenih državah namenijo temu še dvakrat več sredstev na prebivalca, ponekod celo trikrat. In zato bi morali tukaj v Eh, Evropski uniji morali razmisliti, da temu posvetimo več sredstev, kar naprej govorimo o krizah, o eh, podnebni krizi, o tej in oni krizi, ampak eh, imamo vedno tudi določene ekološke zadržke, tudi pri kmetijstvu je to očitno in vsi hočemo imeti neko napredno Evropo, pa vendarle ni videti, da bi bili vsi v to prepričani, tudi sam nisem v celoti prepričan. Eh, Evropska unija bi morala svoje presežke uporabiti tudi za druge namene, ne samo za humanitarne pomoči. Zato si to zasluži posebno razpravo. Hvala lepa. Najlepša hvala. če govorimo o tem, kakšen je učinek na menjalni tečaj, eh, je očitno, da je to prva cena, ki jo bo moja država plačala zaradi brexita, torej rezultatov referenduma. Seveda smo še daleč od tega, da bi vedeli, kaj vse se bo še zgodilo in kaj bo končni rezultat eh, referenduma 50. člen sploh še ni bil sprožen, tako da sploh še nimamo celovite predstave o časovnici. Tako da eh, lepo prosim, da ne zauzemate nekih prezgodnih stališču zvezi s tem, ker je jasno, da bo šlo za nek vpliv na proračun Evropske unije, ampak zaenkrat še ne vemo, kakšen bo ta učinek, ker tudi prihodnja razmerja še niso urejena. No, in kot smo slišali že od predgovornikov, je pomembno, kako se bomo tega lotili tudi pri pregledu MFF-a in Mislim, da se moramo lotiti tega eh, realno, pogledati, kakšne so konkretne posledice za proračun in eh, ne moremo eh, se sedaj osredotočati na neke razpršene zadeve, ker ni popolnoma jasno, kako se bomo lotili zadev povezanih z EFSI. In eh, s tem so tudi povezane konkretne proračunske vrstice in zaenkrat hvala lepa. Hvala lepa, gospod Manka. Najlepša hvala. Sinjam se z večino kolegov, ki so spregovorili pred vsega, eh, Eh, menoj. Res je, da moramo najprej poskrbeti za prednostne naloge in to je seveda gospodarska rast, zaposlovanje evropski. Sklad za strateške investicije ima pri tem lahko pomembno vlogo, tudi kohezijski skladi. In kot smo slišali že v plenumu, smo uspeli v prejšnjem letu eh, vseeno ustvariti 2,4 milijona novih delovnih mest za mlade, ampak eh, ne morem razumeti, zakaj komisija potem ni temu posvetila jasna sredstva in prevzela obveznosti za plačila vseh teh dejavnosti, ki so naša prednostna naloga. In če se sedaj uh, pogovarjamo z različnimi predstavniki držav članic, bomo slišali pretesljive zgodbe o tem, kako je z mladimi, ki po šest mesecev ne prejmejo plače, naprimer. Zato mislim, da moramo dodeliti določena dodatna sredstva iz proračuna, da bomo lahko bolje zaposlovali mlade in to je stalni proces, ki se ne bo nikoli nehal, torej moramo iz pripravništva nadaljevati z zaposlovanjem. Taki projekti so ponavadi zelo uspešni. Mi te uh, projekte ocenjujemo in sedaj ob koncu oktobra ugotavljamo, da je bilo doslej tudi to zelo uspešno, ampak to ni dovolj. Treba je nadaljevati s temi prizadevanji, imeti ustrezno upravljanje sredstvi in res poskrbeti, da se naložbe usmerjajo tja, kjer je to najplodneje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj smo pri koncu izmenjave mnen. na podlagi poročila. To je v bistvu podaljšanje ali nadaljevanje zelo pomembnih prizadevanje dela, ki smo ga že opravili pri spremembah večletnih finančnih okvirov, že ob koncu leta 2013, ko smo o tem govorili v večjem formatu sploh še nismo mogli oceniti, kakšen bo učinek celotne krize, ni se dalo predvideti eh, migracij, niti gospodarskih, niti drugih. In vse to je eh, pravzaprav eh, zelo spremenilo naš način razmišljanja, začelo pa se je s tem, ko je izginila država Libija praktično. In vse to nam kaže, da kadar države zahtevajo, da Evropska unija ukrepa na mesto njih, moramo pokazati, v čem je ta dodatna vrednost, dodana vrednost delovanja Evropske unije, v čem je ta večja učinkovitost delovanja v skupnem imenu. In zato je treba najti prave argumente, zato da prepričamo svet in ustrajati nad tem, da je javno mnenje v Evropski uniji pomembno in da je treba ukrepati na način, ki ga ljudje razumejo in ki ga slišijo prav. Ne moremo se kar tako izpostavljati različnim kritikam in vedno pustiti, da svet ostane neomadeževan med tem, ko smo mi krivi za vse. In svet je tisti, ki potem ne sprejema določenih ukrepov. In kaj storiti v primeri, ko države članice nočejo sprejeti svojih odgovornosti? Tu moramo oblikovati prave argumente, zakaj je pomembno, da delujemo skupaj in da ni vse na strani sveta. Tudi ta parlament ima pomembno vlogo in tudi vlade držav članic in da bi moral biti svet pozornejši na to, kar govori Evropski parlament. No torej, najlepša hvala gospe Toma in gospodu Olbrihtu. Bom govoril kar po domače. Naj se vam zahvalim vsem, ki ste se oglasili za vaše pripombe in predloge. Od julija do slej smo opravili kar veliko dela, imeli smo tudi predstavitve in analize, vendar tukaj ne gre za neko politično stališče ki predlaga spremembo zgolj zaradi spremembe same. Gre za analizo dejstev in na podlagi tega smo ugotovili, da ta sistem terja nujno spremembo. In to izhaja sicer iz določene tradicije, ampak če pogledamo že sedaj situacijo v zvezi z brexitom, nujno bo potrebno pristopiti k spremembam in ne gre za nek voluntaristični pristop tega parlamenta, ki hoče spreminjati proračun kar tako. Potem je tukaj treba zauzeti še dodatna stališča in tukaj gre tudi za vprašanje učinkovite rabe proračunskih sredstev. Treba je znati upravljati z njimi in ne moremo govoriti samo o preusmerjanju sredstev iz ene vrstice v drugo, iz enega razdelka v drugega eh, in treba upoštevati tudi elemente, ki jih predlaga komisija. Komisija predlaga, da se dela na tem zaključijo do junija 2017, tako da bi v decembru 2017 imeli že nov predlog finančnih perspektiv, ta dela ne bi bila dotlej zaključena, bomo videli, ampak eh, čakamo še na uredbo in eh, predvideva se, da bi morali najprej rešiti prednostna vprašanja, prioritete. Zadeve so se spremljali že v zadnjih eh, treh letih, novi izzivi so pred nami, še zlasti v zvezi z begunsko krizo. In eh, potem je tu še Brexit. Jasno pa je, da moramo imeti tudi pregled na tem, kakšne so možnosti izbire. Menim, da so stališča kolegov v odboru eh, bila vključena v naše mnenje in eh, lahko tudi odgovorim gospodu Kordelu, kadar gre za ta mehanizem, pri katerem gre najprej za to, da odpravimo birokracijo in birokratske odzive, ampak potem gre to z roko v roki s tem, da zahtevamo več sredstev. Ne smemo pa dodatno zapletati zadev in lahko se zgodi, da bomo zadeve tako zavlekli, da bodo sredstva, ko bodo odobrena, prispela prepozno. Vsekakor pa je treba razmišljati tudi o tem, da se, zadev, da se sredstva kakovostno uporabijo. No in še ena stvar, gospod predsednik. Eh, sredstva za nujne primere, za nesreče in podobno To je videti včasih kot misija nemogoče, ampak vseeno moramo razmišljati vnaprej. In eh, kadar govorimo o sedmih milijardah, ki so že potegnjene eh, v spremembi številka štiri, eh, ni dovolj, da govorimo samo o denarju, govoriti je treba o tem, kako se porabi ta denar. To je vendar bistvo skupnega proračuna in tudi bistvo podaljšanja trajanja EFSI. Ravno sprememba številka štiri kaže na to, da imamo prav, ko smo to spremembo zahtevali. Hvala lepa, gospod Olbrit, bi gospa še kaj dodala? da v bistvu bi rada prepričala večino govornikov, ne vem ali bo to koristo ali ne, ampak mi smo tukaj, da zahtevamo več denarja, ampak za koga in čemu? 90 eh, odstotkov denarja je le v država članica, torej čemu služi vse to? Gospod Fernandez je rekel, samo realistični smo vsak od nas je občutljiv za te zadeve, vemo, kako občutljive so zadeve z političnega vidika v Evropi. Ne gre samo za nacionalne vprašanja. Ampak pri tem, kar trenutno počnemo, menim, da moramo pokazati, da ne gre za neke zahteve parlamenta, ki si izmišlja nekaj vsak teden ki izumlja neke nove evropske ukrepe. Večinoma to počne svet in potem mi ugotavljamo z veliko večjo objektivnostjo razkorak, ki obstaja med različnimi političnimi najavami in eh, sredstvi, ki jih imamo na voljo, da to dosežemo. In to je resno to je zelo resno in zastrbljujoče tako za Evropo, kot za oblikovanje prihodnih politik, ker ljudje imajo že dovolj tega, da se neke zadeve objavljajo in razglašajo, vendar se nikoli ne uresničijo. S tem se naša kredibilnost preprosto ruši in eh, s tem nočem reči, da eh, nismo dovoljno oddušeni za evropske zadeve, še vedno verjamem, da je Evropska unija velik projekt tudi za prihodnost, ampak moramo biti realistični in storiti vse, kar lahko na demokratičen, jasen in odgovoren način. Sama to jemljem zelo resno kot svojo nalogo in lahko samo podprem soporočevalca. Mislim, da moramo zelo zaostriti svoj nastop, ker smo dejansko zelo racionalni in ne vem, kako bi rekla zadeve, da ne bi bila zlobna. No, ampak skratka, Ne da bi potrebovali čarobno paličico, potrebujemo nek konkreten odziv od sveta, ne pa da samo razpravljamo od enega do drugega sestanka. In zato menim, da moramo konkretizirati vse te zadeve in vendarle je to proračun, to so resne stvari. In vemo, da je tudi brezposelnost mladih resna stvar. Tudi kmetijstvo pričakuje rešitve in potem moramo zahtevati od vsakogar, da opravi svoj delo, komisija svoj del, odbori svoje delo in da vemo, kdo za, o čem odloča, kdo o čem glasuje. Mi smo svoje storili, glasovali smo in potrebno je še naprej glasovati z veliko večino za prednostne zadeve. Hvala lepa. Mislim, da smo pri koncu te razprave. In mislim, da smo pravzaprav pri koncu nekega ciklusa, ker dejansko nima smisla govoriti o proračunu, če nimamo nikakršnih sredstev, da bi uresničevali svoje načrte. In proračun je samo odraz nekega političnega projekta in to mora vedeti tudi svet. In zaradi uh, političnih razlogov, zaradi novih uh, predvolilnih dogodkov, pa se je svet še nekoliko upočasnil, čeprav razumem. Podobno kot je rekla gospa Tomas, vedno je največji razkorak ravno med prevzetimi obveznostmi in dejanskimi plačili. In uh, svet pravi, uh, mi se bomo ukvarjali s plačili, to se vidi najprej v samem letnem proračunu, ampak ne smemo pozabiti na vse ostalo, na to, kako urejamo zadeve, kako jih strukturiramo. Mislim, da bi morali pravzaprav opraviti anketo, zahtevati od vseh poslancev in poslank, da gredo na teren med ljudi in vprašajo ljudi najprej, kako oni živijo, potem pa tudi pojasnijo, kakšno je življenje tukaj kako delamo svoje delo, kako gremo v službo in opravimo svoj delež tukaj. In sam grem tudi pogosto med strokovnjake, zadnjič sem govoril z raziskovalci, ki so rekli, da gredo pogosto iz svojih kabinetov in se lotijo konkretno zadev, naprimer, eh, ko predstavijo določen projekt, dobijo za to lahko tudi neko stimulacijo v odstotkih vrednosti projekta. Skratka, te stvari se ne morejo več tako nenadzorovano odvijati in treba je zadeve debirokratizirati. Treba je najti izhod iz tega labirinta različnih pravil in včasih je tudi parlament tisti, ki zasnuje določena pravila in jih tudi zaplete. In veliko manj je nadzora, kot bi ga pričakovali in potrebovali bi tudi več ovrednotenja ocene rezultatov, ne samo na nek formaliziran način, ampak treba je ovrednotiti, kaj smo storili, kje smo se zmotili, eh, treba je ugotoviti tudi, katera je tista kakovost nekega projekta, ki nam ostane. In skratka, moramo pa prisluhniti tudi komisiji, ne gre brez tega. Ali je gospa Georgijeva že nazaj? Da, gospod predsednik, po 24 urah se je vrnila, je v polni formi, čeprav je šele 24 ur od tega, ko se je vrnila z zasedanja v Združenih narodih eh, in eh, zelo veliko bo imela zapovedati, kaj bo od tega vplivalo na prihodni razvoj dogodkov v Evropski uniji. Ampak najprej naj vam povem, da sem zelo hvaležna za to zelo zanimivo razpravo. Eh, strinjam se, da je treba povdariti pomen dela v parlamentu. Poročevalec je res eh, zelo dobro opravil svoje delo. In eh, res je tudi, da komisija nima navade sprejemati komplimente, kadar pride takole na kak se stane, ampak tukaj gre za zelo ambiciozne naloge in vesela sem, da ima parlament tak racionalen pristop zadevi, da ste pripravljeni nadgraditi to delo, da ste dobro razumeli naš predlog. In moj drugi komentar je namenjen temu, da vam povem, da nameravamo izdati tudi pismo o spremembi proračuna za leto 2017. To je seveda zadeva, o kateri bomo razpravljali v prihodnjih tednih, ko bomo predstavili tudi druge predloge komisije. Eh, gospa Toma je rekla, da komisija ni bila dovolj jasna v zvezi eh, z neski, ki presegajo ali pa ne dosegajo postav, kot so bile določene v finančnih okvirih. Eh, naj vam povem, da so plačila presegla eh, določene zneske in da imamo sedaj že nove predloge za obdobje do leta 2020, kar izhaja, na, izhaja iz konkretnih uh, presežkov, določenih zneskov in zato smo zelo jasno svetu povedali, da naši zakonodajni predlogi lahko izhajajo iz eh, osnove, ki jo imamo v finančnem okviru, ne da bi spreminjali proračun kot tak. In upam, da bomo do konca leta sprejeli tudi soglasje sveta v zvezi s tem. Hvala lepa. Mislim, da je to tudi izziv eh, vseh teh pogajanj. Po mojem mnenju je treba razporediti zadeve med naloge sveta, komisije in parlamenta in točno vedeti, kakšne so naše prevzete obveznosti, kakšne so plačila in kje so ti presežki. Mislim, da je ravno v tem izziv teh eh, pogajanj. Treba je od sveta zahtevati, da eh, prizna ta razkorak med dejanskimi plačili in odobrenimi sredstvi za posebne programe. To so torej eh, zadeve, ki so pomembne tudi za podobo v javnosti. Ne moremo reči, tu so projekti sprejeti, pojdimo torej na blagajno, ampak denarja tam ni. To preprosto ni razumljivo. Gospod pa Tomaj, gospod Olbricht, ko ve čakam vaše poročilo v končni verziji in sedaj gremo lahko naprej na spremembo proračuna za leto 2016. To je sprememba proračuna številka 4. In če bi gospod Fernandez bil pri volji, se lahko lotimo te teme skupaj z naslednjo točko ali pa je bolje, če najprej razjasnimo to zgodbo o lastnih sredstvih. Vemo, da je že prišlo do določenih sprememb, tega se najbrž spominjate predvsem pred dvema letoma smo govorili o tem, sedaj pričakujemo nove spremembe v zvezi z Veliko Britanijo in zdaj ne vem, koliko bo to vplivalo na lasta sredstva, ampak najprej gospod Fernandez, splošni poročevalec za proračun za leto 2016. Hvala, gospod predsednik. No, za enkrat gre predvsem za to neskladnost, neupoštevanje obveznosti, če govorimo o kohezijski politiki, eh, potem eh, so bila določena sredstva preprosto obljubljena, države članice so računali s tem. No, in glede na to, kar sem povedal že prej, potem so tu prevzete obveznosti do podjetij, do mladih ljudi v zvezi z izobraževanjem, strokovnim usposabljanjem, potem obveznosti do univerz, lokalnih organov oblasti v zvezi s trajnostno rastjo in nič od tega se ni uresničilo. Pri 270 regijah in 28 državah članicah govorimo o sedmih milijardah namenjenih kohezijski politiki, kar se v bistvu pretaka nazaj v države članice. Ampak eh, države članice bi pravzaprav morale biti zadovoljne s tem, vendar gre zgolj za obljubljen denar. To je denar, ki je bil obljubljen in države članice morajo dokaj tega denarja ne prebejo iz vlastnih sredstev najti sredstva za določene projekte in dejavnosti. In zato se moramo vprašati, zakaj imamo 7 milijard neporabljenega denarja v kohezijski politiki. Ali je to zaradi pravil ali pa morda dodatno zapleta zadeve pravila v državah članicah. Ne vem, seveda tudi komisija najbrž nosi delež odgovornosti, ampak parlament lahko do določene mere sicer prevzame svoj del obveznosti, ampak vseeno pri tem je treba priznati, da večino te odgovornosti nosi svet, tam so vendar države članice zastopane drugače. Ampak ne razumem, kako lahko sploh pride do tega razkoraka. To je denar za gospodarsko rast, za socialno kohezijo, za kohezijo Evropske unije. In to mi potem kaže nekaj čisto drugega. Če naj bo Evropska unija kredibilna, če naj jo jemljajo resno, potem moramo izpolniti prevzete obveznosti. To je preprosto jasno in to velja tudi za večletni finančni okvir. Preveč je birokracije, moramo biti učinkovitejši, veliko hitrejši pri izpolnjevanju ne le želja držav članic, temveč obveznosti, ki smo jih prevzeli. No, potem govorimo o znižanju plačil za 7,8 milijarde, še zlasti pri kohezijski eh, politiki. Ampak, če bo temu res tako, se bomo soočili z zelo hudimi plačilnimi težavami v prihodnih letih. To je vendar denar, ki je bil obljubljen, ki se vrača državam članicam. Vendar odobritve še nadalje prihajajo. In te odobritve bo treba plačati, izpolniti zahteve in pričakovanja v regijah. To je cela serija vprašanj, eh, ki mislim, da jih bom moral zastaviti Evropski komisiji. Zdi se mi, da gre tukaj za vnaprejšnje financiranje Junkerjevega načrta 73 in še nekaj milijard evrov. Tu smo sicer dosegli podaljšanje, ampak ne vidim neke konkretne odločitev o tem, kako se bo podaljšal FC. 73,9 milijonov, odkot, zakaj to? zaradi tega, ker se je v letu 2016 razmišljalo tako, da bo denar nujno potreben, zaradi tega, ker bo treba izpeljati odobritve in da se bo odobrilo tudi podaljšanje EFSI. V naslovu 3, ko prihaja do zvišanja, gre tukaj za različne probleme v zvezi z varnostjo, migracijami, begunci in tako naprej. Potem 10 milijonov za plačila, zanima me, ali bo to sploh dovolj. In e, In prav tako v zvezi s premembo proračuna številka 4, mislim, da bi morali biti nekoliko jasnejši pri tem. Vedno smo govorili o popravkih za Združeno kraljestvo. Ampak pri tem rabatu nismo upoštevali vseh drugih zneskov, ki se prav tako izplačujejo. Govori se potem o 25-odstotkem znižanju in v državo članice, kot so Avstrija, Švedska in Nizozemska, je to očitno. E, vendar so to rabati, ki niso še dokončno opredeljeni kot taki. Potem so tu še kazni v znesku 1 milijarde 173 eh, milijonov in tu bo potem še razlika zaradi eh, menjalnega tečaja po brexitu. Potem so tu še dodatne točke, ki bi jih rad podaril komisiji. Pri spremembi proračuna številka 4 smo imeli tudi izvajanje AMIF sklada, 10 odstotkov je bilo namenjenih temu in nekaj tega denarja je bilo seveda namenjenega tudi beguncem. In kako bomo sedaj odobrili te prevzete obveznosti in ta sredstva, ki so bila potem prenesena na begunce. No, sicer tukaj zdaj že rahlo preskakujem na spremembo proračuna številka 5. Na podlagi prošle gospoda predsednika ampak zato potrebujemo poseben sklep, ker prihaja do velikih zmešnjav glede lastnih sredstev, potem rabatov na rabate, popravkov na popravke in s tem postaja popolnoma jasno, da potrebujemo poenostavitev lastnih sredstev, da potrebujemo proračun, ki je berljiv in razumljiv tudi navadnim državljanom in ravno ta rabat za Združeno kraljestvo, potem popravki za Dansko, Švedsko in Avstrijo, vse to je nejasno. Potem so tu še odločitve in eh, sklepi o lastnih eh, sredstvih za MFF in to tudi vpliva na države članice. Države članice računajo z določenimi zneski, nekatere eh, države bodo ta sredstva delno prejele, druge spet jih bodo morali najti znotraj svojih proračunov, ampak proračun naj bi bil neutralen ureditev prispevkov držav članic, ki naj se uporabijo za te spremembe proračuna. To so zadeve, ki, eh, za katere moramo vprašati države članice, ali so jih že predvidele v svojih proračunih za leto 2016 ali ne. Ne moremo kar tako vreči vsega na države članice ali države članice pričakujejo tak vpliv na svoje prispevke za proračun za leto 2016. Potrebujemo torej več konkretnih podatkov o popravki proračunov država članica in tudi o prognozah za naprej, že za leto 2016 in 2017 potrebujemo jasnejše podatke o popravkih, ampak ne vem, ali si sploh predstavljamo, kaj se bo zgodilo v prihodnje, kako predvidljiva je sploh situacija, čeprav konec koncev moramo sprejeti osutek proračuna in ne vem, ali je svet sploh že pripravljen. Morda mora biti najprej svet pripravljen na to, da se bo pogajal o večletnem finančnem načrtu, ker znova so preko tega postopka spremembe proračuna pokazali, da potrebujemo nujne spremembe MFF-a. In dobra volja sveta je pri tem odločilnega pomena, če naj napredujemo s premembami proračuna. Odvisno je vse od tega, do katere mere so pripravljeni, da napredujemo s pogajanji in z drugimi spremljajočimi postopki, ali bo vse skupaj sploh izvedljivo hočem reči, morajo delovati v dobri veri in pokazati dobro voljo. In pokazati morajo, da so pripravljeni, da napredujemo s temi pogajanji. E, Hvala, gospod Fernandez. Morda se lahko že posvetujemo z gospod Kalvinjo, morda nam lahko odgovori na katera od vprašanj, ki jih je zastavil naš splošni pročevalec. Najlepša hvala. Ne bom šla v podrobnosti uh, vseh posameznih točk eh, četrte spremembe proračuna, ki vseboje dva ločena elementa. Uh, običajni element, globalna prerasporeditev sredstev, ki jo vedno izvedemo v tem času leta, da vidimo, uh, ko vidimo, katera plačila se ne bodo porabila in jih poskušamo prerasporediti na tiste dele proračuna, kjer so sredstva potrebna. Poleg tega pa smo tu tudi okrepili določene programe, naprimer v razdelku 1A, eh, v razdelku 3 in tako dalje, s prerasporeditvami iz drugih področji, kjer plačila niso bila potrebna. Torej ne bom šla v vse podrobnosti, mislim, da, se, eh, da je vse to dobro znano parlamentu. Je pa tu še drug pomemben element ki ima opravka z zniženjem splošnega proračuna, zlasti zaradi zamud pri izvajanju razdelka 1B strukturnih skladov. In to je tista prva točka, o kateri je spraševal gospod Fernandez in sicer je to povezano z zniženjem za približno 7,3 milijard eh, v celotnem proračunu, zlasti na račun razdelka 1B prišlo je do manjših zmanjšanj tudi na drugih področjih in izpostavili se kot enega od možnih razlogov, eh, da gre za pre, posledice pretirane birokracije. In tu bi želela zgolj predstaviti informacije, ki jih mi imamo glede tega, zakaj prihaja do zamud. Kot prvo, se ne smemo slepiti spremembe z N plus 1 v N plus 3, eh, terajo drugačen ritem pri izvajanju strukturnih skladov. Eh, zmanjša se disciplina in nujnost pri izvajanju. In ne smemo pozabiti, da je to pomemben element, ko gre za hitrost izvajanja. Eh, to je nekaj, kar nas bo pravzaprav preganjalo preko celotnega večjetnega finančnega okvira in še dlje in to je element, na katerega ne smemo pozabiti. Potem drugič, trenutni večjetni finančni okvir eh, vključuje tudi vrsto eksante pogojev. Najprej je to makropogojevanje, ki ga eh, parlament dobro pozna. Potem so tu še nekateri drugi specifični pogoji, s katerimi želimo zagotoviti, da bi različne države članice vzpostavile ustrezne upravne sisteme in druge zakonodajne zahteve, preden se sredstva začnejo uporabljati. In tudi to nedvomno igra svojo vlogo pri zamudah. Zadnje informacije, ki jih imam, pravijo, da naj bi do konca letošnjega leta Eh, države članice izpolnile vse pogoje, ampak to seveda terja veliko truda strani držav članic in tega tudi ne smemo pozabiti. Gre dejansko za to, da eh, uresničujemo duh trenutnega finančnega okvira. Potem so to zamude pri sprejemanju programov, pri sprejemanju pravnih okvirov, to je omenjal tudi gospod Fernandez. Četrtič, države članice so se eh, osredotočale zlasti na izvajanje uh, programu iz obdobja 2007 do 2013. Tudi komisija je to zelo podpirala, zato da bi eh, dosegli maksimum črpanja za prejšnje obdobje in administrativna prizadevanja so se predvsej osredotočala na to doslej, kar je vezano tudi na disciplino M plus 3 in strinjam se, da je potrebno poenostaviti pravila in po tej plati veste, da je komisija oblikovala ambiciozen predlog, ki vsebuje 15 zakonodajnih aktov, gospod Tatuje je prej to omenjal. In to je en del enačbe. Ne bi pa želela biti eh, preveč simplistična in eh, nekako eh, dejati vtisa, da je to edini razlog, zakaj programi niso v teku, kot bi želeli. No, eh, prišlo je do zmanjšanja potreb po plačilih kot posledica zamud pri uporabi strukturnih eh, sredstev. In tisto, kar tu predlagamo, je, da izkoristimo to priložnost in izvedemo okrepitev, zdaj prehaja na drugi del, torej na tisto stran, eh, kjer je govora o obveznostih. In predlagali smo precejšno povečanje prevzema obveznosti. Eh, zlasti v razdelku 3, zato da bi se s tem odzvali na krizo z vzesi z begunci, preseljevanjem in varnostjo. Predlagamo zadnjo tranšo eh, v višini 15 50 in 10 milijonov za novi sklad za nujno pomoč znotraj uh, Unije. Gospod Fernandez je v zvezi s tem zastavil konkretno vprašanje, ali je teh 10 milijonov dovolj, če sem prav razumela vaše vprašanje. Zdi se nam, da to je dovolj. Cilj teh okrepitev je, da bi se pripravili na zimo, uh, zlasti gre tu za. Uh, begunske taborišča v eh, Grčiji in službe ocenjujejo, da bo to dovolj, kar zadeva potrebe po plačilih. Smo pa seveda pripravljeni najti druge vire financiranja, če to ne bo dovolj. Ampak to je razlog, zakaj smo predlagali take zneske. Predlagamo tudi okrepitev sklada AMIF in not, sklada za notranjo varnost, kar zadeva prevzem obveznosti. Če želite več podrobnosti, vam Silvano lahko posreduje eh, podrobnosti o izvajanju sklada AMIF. To je bilo tudi eno od vaših vprašanj. Posebej poskušamo eh, zagotoviti, da bomo pripravljeni odzivati se na potrebe, ki se nekako obetajo in imamo že nekatere prošne strani Bolgarije in eh, zdi se nam, da bodo določene potrebe nastale tudi eh, s preselitvijo, na kar je tudi opozoril gospod predsednik. In glede na to, da proračun za leto 2016 že v celoti izkorišča eh, instrument sprožnosti, smo pripravljeni to financirati z uporabo eh, varnostne rezerve in s tem bomo uh, povsem pripravljeni na uh, spoštovanje zgornje meje v razdelku 5 in si ne bomo omejevali manjvrskega prostora za prihodnja leta. Uh, Gospod Fernandez je spraševal tudi o predhodnem financiranju za uh, eh, EFSI in ta predlog za, uh, pred, za zgodnje financiranje ne prejudicira pogajan o EFSI-ju v drugi polovici večletnega finančnega okvira. Videli smo možnost, da izvedemo uh, prenos iz. Uh, instrumenta za povezovanje Evrope in zdelo se nam je, da bi bilo dobro v luči opravljanja proračuna, da zagotovimo predhodno že sredstva za EFSI, zato da ne bi pretirano obremenjevali proračunov v naslednjih letih. Ampak kot rečeno, to nima nobene veze s predlogom za EFSI 2, o katerem se bomo pogajali v prihodnjih tednih. To mislim, da so najpomembnejši elementi. Morda lahko omenim še, da obstaja predlog za okrepitev eh, Eh, agencije Frontex, eh, gre za eh, potrebe po dodatnih zaposlenih, vendar pa to nima, kar zadeva sam proračun, nobenih, nobenega konkretnega učinka. Kar zadeva izdatke, so to najpomembnejši elementi, je pa bilo nekaj vprašanj tudi v zvezi s spremembami pri prihodkih. Eh, tu je nekaj manjših sprememb v četrtem predlogu spremembe proračuna, zlasti v peti spremembi pa poskušamo upoštevati eh, vstop v veljavo novih odločitev o lastnih virih. Najprej naj pojasnim, da je postopek ratifikacije končan. Zadnja je bila Romunija in obvestili so nas o ratifikaciji konec septembra, torej ratifikacija držav članic je končana in nova odločitev o eh, tradicionalnih lastnih sredstvih je stopila v veljavo s 1. oktobrom. To je torej končano. Zdaj pa moramo eh, poskrbeti za prilagoditev prihodkov strani različnih eh, držav članic. Kot veste, nov sklep o lastnih sredstvih vključuje nov evropski sistem javnih računov ESA 2010, potem je tu še prilagoditev na zdol eh, stroškov pobiranja tradicionalnih lastnih sredstev z 25 na 20 odstotkov, to velja za carine in uh, vstopil v veljavo tudi vrsta rabatov, ki ste jih omenjali uh, v povezavi s kompleksnostjo sistema in zelo me veseli, da je danes uh, z nami Stefan Lene in uh, tudi Čas, ki sta strokovnjaka za rabate, če bo potrebno odgovoriti morda še na kakšno vprašanje. Uh, No, da bi upoštevali to, smo predlagali spremembo proračuna številka 5 in eh, države članice so že obveščene. Seznanjene so s prvo ceno učinka iz julija, zdaj so dobile tudi bolj podrobne informacije. Ali so to upoštevali v letošnjem proračunu? Najverjetneje ja, kolikor vemo. Strani držav, ki so bile v komunikaciji z nami, so že predvideli te spremembe in jih vključili. Verjetno pa niso predvidevali precejšnjih eh, zmanjšanj potreb po plačilih eh, v spremembi štiri. To je torej eh, dogodek, ki je nekako eh, se pojavil v zadnjih tednih, ampak sklep o lastnih sredstvih poznajo. Če bo sprememba proračuna sprejeta letos, bodo nacionalni sistemi temi uh, za proračun to upoštevali že za letošnji proračun, kar zdeva plačila, kar zdeva uh, eh, denar, pa bo verjetno nastopil učinek januarja, če bo sprememba proračuna sprejeta novembra, kar pričakujemo. Eh, načrt je torej tak, da bi to lahko sprejeli na novembrskem plenarnem zasedanju, kot ste izpostavili. Uh, Eh, je pod črto eh, sprememba nična, neutralna za proračun, gre samo za eh, razmerja med prispevki posameznih držav in če bo to sprijeto novembra, bomo to vključili v poziv za vplačilo sredstev januarja. Ampak kar zadeva računovodenje za proračun, bo to vključeno v januarja v proračun za leto 2016. Skratka, zelo pozdravljam pripravljenost parlamenta, da eh, čim hitreje sprejme tudi svojo odločitev glede predlaganih eh, sprememb proračuna 4 in 5. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kalvinjo. Eh, morda lahko kolega doda še nekaj več v zvezi z skladom AMIF. Ja, bom pojasnil kakšna je situacija v zvezi s skladom za azil, migracije in vključevanje, torej sklad AMIF. Eh, tu uporabljamo kar angliško kratico in eh, tudi sam bom govoril kar v angliščini. Najprej naj vas opomnim, da je sklad AMIF sestavljen iz treh elementov. Najprej so tu nacionalni programi, programi držav članic, potem imamo nujno pomoč Eh, in eh, ukrepe unije. Nujna pomoč, ki se uporablja za odzivanje na specifične potrebe tekom leta, je bila za leto 2016 predvidena v večini 326 milijonov, ta sredstva so že bila celoti porabljena, enako velja tudi za ukrepe unije. 44 milijonov je bilo tu predvidenih za leto 2016 in tudi to je že porabljeno v celoti. To, kar je ostalo, pa je tisto, kar eh, je predvideno za AMIF v večletnem finančnem okviru. Tu gre za znesek 1 milijarde, 1 milijarde 400 milijonov eh, za prevzem obveznosti. To je bilo predvideno za leto 2016 za izvajanje obeh sklepov sveta v zvezi s preselitvami. Eh, te preselitve eh, naj bi obsegale do 160 tisoč ljudi, ki bi jih preselili iz Grčije in Italije. 640 milijonov evrov je bilo temu namenjenih in danih na voljo za države članice eh, v okviru teh preselitev in tekom letošnjega leta je približno 200 milijonov, ki jih je ostalo eh, na voljo glede eh, obveznosti, bilo prenesenih na novi instrument za, eh, pomoč, za humanitarno pomoč znotraj Unije. To je namenjeno Grčiji, ki se seveda sooča z velikim številom beguncem, ki so trenutno obtičali v tej državi. Potem ob koncu septembra, 29. septembra 2016, pa je svet sprejel sklep, da dovoli državam članicam, da uporabijo del denarja, ki je bil predviden za preselitve, zato da s tem financira schemo, ki je bila uh, vključena v sporozum s Turčijo. Gre torej za preselitev ene osebe, ki eh, je vrnjena v Turčijo eh, in ki se jo potem naseli v državah članicah. Ta sklep eh, naj bi eh, pokril do 54 tisoč ljudi, ki bi jih preselili iz Turčije v države članice. Eh, Skratka, del tega denarja, ki je bil prvotno predviden za preselitve, se lahko porabi tudi za ta program preselitve eden za enega. Tisto, kar je uh, potrebno še dodati uh, v zvezi eh, s sredstvi za AMIF, je ta znesek 200 milijonov. Ta znesek pričakujem, da bo tudi v celoti porabljen do letošnjega leta in kot rečeno gre tu za nujno pomoč. Uh, za prošnje, ki so trenutno v obdelavi, gre za prošnje držav članic in v zvezi s tem je komisija v spremembi proračuna 4 predlagala za sklad AMIF povečanje prevzema obveznosti za 130 milijonov. Uh, in to so sredstva, ki se bodo porabila za druge morebitne zahteve oziroma potrebe od danes do konca letošnjega leta. Zavedamo se namreč, da so razmere zelo negotove, kar zadeva pritok priseljencev in eh, da so še vedno tu številni, ki poskušajo priti v Evropsko unijo, zlasti na južnih mejah. No, eh, s temi zahtevami po povečanju sredstev v spremembi proračuna številka 4 eh, komisija meni, da bo uspela pokriti vse že znane in pričakovane potrebe do konca letošnjega leta. Najlepša hvala. Hvala. Gospod Fernandez, se želite odzvati na to, kar smo slišali? Ne, gospod Depre? Hvala, gospod predsednik. Najprej naj povem, da se eh, strinjam s vprašanji, ki jih je v imenu parlamenta zastavil kolega Fernandez, kar pa zadeva eh, plačila. Sem že rekel, da se s tem ne bom več ukvarjal, kajti eno leto eh, eh terjamo dodaten denar, tu imamo zdaj 7 milijard, ki nam ostajajo, ampak Eh, ne glede na to, zakaj gre, ali gre za zamude pri državah članicah, ali ni eh, dovolj spodbude, ali je eh, birokracija kriva, to je zelo škodljivo za obete glede rasti in zaposlovanja, to je resen problem in zato smo se tudi odločili organizirati poseben sestanek, kjer bomo se ukvarjali s tem, kakšna je dejansko učinkovitost teh instrumentov. No, uh, vse to, iz česa se radi delamo norca, bo v prihodnje še bolj relevantno, kajti to nas bo spremljalo do konca tega uh, zakonodajnega mandata. Kar zadeva priseljensko krizo, z veseljem ugotavljam, da so dodatna sredstva predvidena, ampak uh, ko sem uh, poslušal kolega z komisije, uh, Eh, vse skupaj je petkrat dražje, zato ker politike ne delujejo, kajti sredstva, ki so potrebna za preselitev, če niso bila porabljena, sama uh, sredstva, ne vem, ne bom uh, vam uh, navajal uh, stroškov, ki so vključeni in zakaj je to tako drago, ampak uh, gre za poraz politik, ki uh, Eh, ustvarja določen manevrski prostor, ki se potem ne izkoristi. Skratka, mislim, da bi res bilo vredno tu poglobljeno razmisliti o tem, kako se stvari lotevamo. Potem tretjič, ne gre za provokacijo, ampak zdi se mi nekako surrealistično, ko preberemo spremembo proračuna 4 in ko uh, razmišljamo o položaju Združenega kraljestva. Čeprav razumem, takrat, ko se je Združeno kraljestvo odločilo, da odide iz Unije, Uh, uh, to pomeni, uh, da bodo nek, določene države članice uh, morale plačati več zaradi popravnih mehanizmov, uh, zaradi korekturnih mehanizmov. Sem prav razumel, če nisem prav razumel, se upravičujem. Uh, sem pa zelo presenečen na tem, kar je predvideno uh, v zvezi z finančnimi kaznimi. Tudi tu nisem prepričan, če sem prav razumel. Kot posledica, oziroma po Brexitu, uh, uh, bo uh, funt eh, zgubil vrednost. Ampak uh, Britanci so tisti, ki so se odločili uh, za Brexit in uporabili bomo uh, sredstva iz, uh, iz kazni za to, da bomo kompenzirali uh, spremembo uh, manjalnega tečaja in to bodo plačale države članice. Torej, Britanci rečejo, mi gremo funt pade za 20 do 30 odstotkov, kar pomeni, da temu primerno se zmanjša tudi prispevek Britanije v proračun, ampak to potem kar naenkrat ni britanski problem, ampak problem vseh ostalih. To pa je malo čudno. E, skratka, sprašujem se o tem in e, no, nekaj pozitivnega je v tem, tem mehanizmu, ki je predviden. Eh, vsekakor je dobro, da ti, ta denar izkazen, izkazni ostane v proračunu in se ne razdeli med druge države članice, ampak ta rešitev tukaj je res čudna. Torej, gospod predsednik, želel bi, da vendarle Eh, zelo podrobno preučimo, kaj uh, je tu predlagano. Morda bi lahko prosili komisijo, da nam uh, napove, kdaj se bo vse to dogajalo v zvezi z Veliko Britanijo. Kajti, februar, kajti gospod Cameron je rekel, da uh, nas nihče ne more, ne more prisiliti, da bi uh, razmišljali o drugih uh, valutah, ampak dobro, v Britaniji imajo funt, ampak vendarle bi moralo biti neko razmerje med funtom in evrom, uh, ki bo določeno. Kdaj se bo torej to razmerje določilo, kdaj se bo določil ta tečaj in uh, kdaj. Uh, bo nastopila ta razlika ene milijarde in sto milijonov. Torej, prve ocene podajamo zdaj eh, v letu 2016, da bo eh, Brexit eh, stal Evropo milijon, zma, milijardo 800 milijonov. Zakaj moramo računiti s to izgubo? Konec koncev bi Britanci morali plačati v evrih. Eh, lahko morda pojasnite kaj več, kako bo eh, sprememba menjalnega tečaja oziroma določitev menjalnega tečaja vplivala na vse to. Ja, gre res za eh, načelni problem, ki ga je potrebno razrešiti, ampak sam bi želel se eh, pridružiti gospodu Fernandezu, ki pravi, da bi moral biti proračun bolj razumljiv za državljane. Nespremljivo je eh, to, kar se dogaja, ne mogoče razumeti to, kar se dogaja. Ampak predvsem bi se uh, vrnil na razkorak med uh, prevzetimi obveznostmi in plačili. Vsako leto je podobno in iz, izkušen uh, vem, da traja približno dve leti od trenutka, ko zahtevaš plačilo v okviru strukturnih sredstev, do trenutka, ko to plačilo dejansko prispe uh, uh, ogromno je komplikacij v teh postopkih, ki prispevajo k tovrstnim zamudam in ki nekako odvračajo uh, akterje od tega, da bi se tega lotili. Imam pa vprašanje v zvezi s pogojevanjem, z makropogojevanjem, ki ste ga omenjali. Komisija je poslala pismo predsedniku parlamenta, v katerem je zapisala, da Španija in Portugalska ne spoštujeta uh, makroekonomskih pogojev in da naj bi zaradi tega ustavili izplačilo strukturnih sredstev. Pripričan, tre, eh, šokiran sem, da, da se naš odbor nikoli ni ukvarjal s tem vprašanjem, pravzaprav je nenavadno. Uh, uh, da se odbora regij in ekon ukvarjate s tem vprašanjem, glede na to, da očitno to ima vpliv na proračun in da je to izrazito proračunsko vprašanje. Torej, res me zanima, zakaj naš odbor uh, ni bil vključen v pripravo odgovora na to pismo predsedniku. No, uh, pismo, ki sem ga naslovil na predsednika, je uh, govorilo o tem, da smo bili izredno uh, nekako popustljivi oziroma uh, benevolentni, kar zadeva Grčijo in da ne razumemo, zakaj prihaja do take razlike pri obravnavi Grčije in pa Španije in Portugalske na drugi strani. Gospod Deprej ima še dodatno pripombo. Ja, eh, res je, kar zadeva denar, ki naj bi ga eh, namenili za kompenzacijo spremembe vrednosti funta. Tu bi morali uh, umakniti 9 milijonov, kajti v, da, v spremembi 4 je predvideno, da naj bi. Uh, Zaradi eh, sprememb eh, menjalnega tečaja se je sprostilo 9 milijonov sredstev eh, za Evropsko agencijo za zdravila, ki ima sedež v Londonu. Eh, ja, no, očitno moramo vse agencije preseliti v Anglijo ali nekam v Britanijo, ker glede na to, da funt pada, bi nas to ostalo predvsej manj. Alors, est-ce que, est-ce que la Commission veut bien nous dire à quel moment Nam bo komisija torej morda pojasnila, kdaj bo opredeljen menjalni tečaj med uh, funtom in evrom. Kajti, če uh, bo uh, eh, funt uh, nekako uh, pridobil na vrednosti, se nam bo dobro pisalo. Ja, samo še eno dodatno vprašanje. Če bi prišlo do devalvacije, eh, torej izgube vrednosti funta, bodo morale druge države plačati več. Vprašanje pa je, če bo funt v razmerju z evrom eh, pridobil, se bo to vrnilo v proračun oziroma ali obstaja kakšen mehanizem za zmanjšanje. Ja, to se dogaja med državami članicami. Čim gre za prihodke, naše proračunske zmogljivosti eh, postanejo precej omejene. Eh, no, izvolite, gospod komisija. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, pravzaprav gre za eh, značilnost eh, prihodkovne strani evropskega proračuna. Eh, da prispevki držav članic se določajo ob koncu koledarskega leta, ko je uh, eh, o proračunu dokončno glasoval proračunski organ. To običajno pomeni 31. decembra leta pred proračunom, torej pred začetkom izvajanja proračuna. Torej menjalni tečaj, ki se uporablja za izračun prispevkov tistih držav članic, ki ne uporabljajo evra, uh, se določi 31. decembra. In glede na to, da govorimo o letu 2016, je bil ta menjalni tečaj določen 31. decembra 2015. Vendar pa dejanski prispevki držav članic se ne plačajo naenkrat v začetku leta, temveč se eh, jih poziva k plačilu eh, dvanajstin. Uh, Eh, mesečnih dvanajstin, ki so razporejene preko proračunskega leta. In zato lahko pride do razhajanj med menjalnim tečajem, ki se je uporabil v začetku leta za izračun prispevka in med dejansko vrednostjo prispevkov, ko eh, so vplačani. Ta razkorak gre seveda lahko v obe smeri. In v, leto 2000, v letu 2015, tekom leta 2015, je fund narastel oziroma se je okrepil njegov tečaj in zato ob koncu leta, ne spomnim se sicer konkretne številke, ampak je šlo kar za nekaj 100 milijonov dodatnih evrov ki so se nabrali eh, na račun vrednosti eh, plačila prispevkov Britanije v funtih. Leto se je ta trend obrnil. Eh, tečaj funta je padal že v prvi polovici leta, zdaj pa se je to padanje še okrepilo in zato pričakujemo, da bo do konca leta prišlo do uh, razkoraka, ki v negativni smeri, da bo torej prišlo do izgube v evrih na račun funta. Mehanizem je tak, da kakršnikoli uh, dobički ali izgube gredo nazaj državam članicam, tako v plus kot v minus. Uh, In v negativnem smislu, če pride do izgube, seveda obstaja tveganje, da bo ob koncu leta, ob zaključku računov, prišlo do primankljaja. In temu se je seveda potrebno izogniti. In zato se eh, oklepamo teh eh, finančnih kazni, ki jih imamo na voljo in s temi bomo potem eh, Eh, kompenzirali pričakovano eh, izgubo ob koncu leta. Upam, da je to zdaj jasno. Ja, želel bi pojasnilo, zakaj ne prikažete eh, v spremembah proračuna dejanske vrednosti kazni torej izrednih prihodkov in dejanske vrednosti izgube pri uh, uh, izdatkih. Zakaj tu gre za neko kompenzacijo? End, uh, budget... Na koncu prispevki v proračun morajo pokriti vse odhodke. Ampak, če pride do izgube zaradi razlike v menjalnem tečaju, to pomeni, da prihodki niso enaki odhodkom, kar pomeni, da pride do primankljaja in da je to končni rezultat pri pregledu letnega proračuna. V preteklosti, kolikor vem, smo vedno imeli presežke ampak v primeru določenih ekstremnih situacij pa lahko pride do primankljaja. In ta primankljaj bi morali nadoknaditi prek svežih prilivov iz ali pa nadoknaditi v proračunu za prihodnje leto. To pomeni, da se povečajo tudi odobritve za plačila v letu 2017. Tako da želimo uravnotežiti stran prihodkov za leto 2017 in eh, zdi se nam, da je zato primerno deloma uporabiti kazni. Če smem še nekaj dodati, če je treba spremeniti prispevek iz eh, BNP-ja, je treba to nadoknaditi tudi na drugi strani, kajti iz eh, teh sredstev sedaj polnimo vrzeli. Če zahtevamo dodatna sredstva, je treba zadeve zmanjšati na drugi strani, saj tako je običajno in zaradi tega želimo ustrajati pri upoštevanju kazni, zato da ne bo treba prilagoditi prispevkov iz BND držav članic. No, verjetno razumete, da nas odbor skrbi predvsem preglednost. Že vprašanje prihodkov. Eh, to je neke vrste vreča, v eh, katero plačujejo države članice eh, in potem so stvari nekoliko komplicirane. Nekatere države lahko računajo na popuste. In če bi eh, vse to potekalo pred očmi javnosti, mislim, da ne bi prišlo do takih malih dogovorov med eh, predsedniki eh, vlad in držav. In to bi res moralo biti eh, javno. Eh, ni to uh, stvar birokratov, to je stvar držav članic, kakšni so prihodki. No, sam ne moram odgovoriti na uh, uh, vse te zadeve, ampak v četrti spremembi proračuna ste, ste prikazali dejanski znesek kazni in potem uh, je tu še 1,8. Uh, milijard eh, na račun zgube, izgube zaradi funta. Ja, morda je to preveč preglednosti. V tem, tej spremembi proračuna ne poskušamo tega še storiti, samo poskušamo pojasniti, da ne bomo v proračun vključili eh, kazni, eh, č, zar, zato ker bo mogoče to potrebno kasneje uporabiti. Niste tega vključili v proračun, ja pa se to ni normalno. Eh, Če, če bo se sprejeli spremembo 4 in 5, bomo potem imeli še spremembo 6, če bo to potrebno. No, ne. Ostanek ne bo upoštevan pri še enem predlogu spremembe. Običajno gre tu za ta presežek ali primankljaj, ki ga je izpostavljal kolega. Vsako leto, kot veste, aprila vsako leto objavimo presežek ali primankljaj v evropskem proračunu in primankljaj si ne želimo. Tako da sem pravkar povedala, da želimo biti še posebej transparentni. Kot rečeno, nekaj kazni je na voljo, se pa nam ne zdi jih primerno unesti v proračun, ker bi s tem tvegali, da bi prišlo do primankljaja in temu se želimo na vsak način izogniti, tako da gre samo za obveščanje, ne za oblikovanje proračuna. Gospod Deprej. Ja, gospod predsednik, v svojem prispevku sem eh, opozarjal na politično eh, nek politično neskladje, da eh, nekdo odhaja in zato drugi plačujejo više prispevke, ampak vendarle je to nekaj pozitivnega v predlogu komisije in to bom tudi spostavil. No, Če sem prav razumel, torej kar zadeva uh, znesek kazni, bo to vključeno v uh, proračun kot kompenzacija za to neumnost, ki, bom, eh, ki nam bo povzročila izgube pri uh, brexitu. Ja. Vsekakor, če bi kazni prikazali med prihodki, bi države eh, že pobrale eh, vse te eh, ostanke. In eh, to bi potem pomenilo, da bi ob koncu leta morali pa te iste države zopet pozvati, da plačajo na, zaradi izgub. Tako da je morda res bolj jasno reči, to, kar bomo izgubili na račun eh, Britanije, to so torej stroški eh, Brexita. Eh, ne vem, morda kdo je do, kdo to zgrešil, morda niste videli, da smo, eh, da že vemo, da nas bo Brexit stal 1,8 milijard eh, evrov. Ampak eh, predsednik sveta je priznal, da, da, da dejansko obstaja več valut v Evropski uniji. No. Uh, morda nimamo še vseh informacij. Gospod Gajer je naslednji. Eh, Rad bi podal en komentar. V Financial Timesu prejšnji teden eh, sem bral, in o tem je poprašala tudi nemška televizija včeraj, o tem, da Združeno kraljestvo resno namerava 42 tisoč eh, steklenic vina, ki jih najdemo vredno v kleteh sveta ali komisije, ki so torej v lasti komisije, da jih želijo makniti, torej da umikajo britanski delež. In eh, če nam izstop eh, Velike Britanije povzroča tako velike težave, se lahko obrnemo na predstavniško društvo Velike Britanije in zasežemo nekatera premoženja Velike Britanije, tako da bomo omilili težave, ki jih imamo v proračunu na njihov uh, račun, tako da zagotovimo um, sredstva, s katerimi bomo poravnali njihove obveznosti. Lahko rečemo, dobro, tole bomo zadržali v primeru, da odidete. Kaj ti Drugače namreč ne bomo, mog, ne bomo mogli nadoknaditi primankljaja, ki bo nastal zaradi razliku menjalnih tešajev in odhoda iz Evropske unije. Ja, očitno je tudi cel muzej, ki nam ga bo uh, poklonila uh, kraljevina Belgija. Uh, seveda je potrebno deliti to našo skupno dediščino, vsekakor. In pripričan sem, da bodo tudi Britanci prispevali k obnovi tega muzeja in da bodo pokrili del teh stroškov. Verjetno bo to več kot stroški financiranja, stroški delovanja tega muzeja. Dobro, zdaj pa gospod Fernandez za zaključek. Ali ne bi morda tega, te spremembe proračuna vzeli za talca v pogajanjih o večletnem finančnem okviru in tudi v okviru pogajanj o proračunu za 2017? kajti eh, svet bo želel, da o temi spremembi preč, eh, glasujemo konec oktobra v Štrasburu in morda bi lahko načeloma zahtevali, da se vsem tem pogaja skupaj. Sprememba 4, sprememba 5, eh, revizija večetnega finančnega okvira in še proračun za 2017. No, v tem trenutku uh, moramo počakati, kakšno bo stališče sveta, tega ne poznamo. Uh, imamo dobro voljo, smo dobro namerni, smo se pripravljeni pogajati, ampak zdaj je žogica res pri svetu. Uh, Eh, če se svet želi pogajati, smo na to pripravljeni. Če pa se svet ni sposoben pogajati, se ne bomo pogajali. Pa oni so tisti, ki morajo odgovoriti. Mi smo se pripravljeni pogajati in seveda so vsa ta vprašanja jasno povezana, kot smo o tem tudi že govorili. In ko Portugalci govorijo o žogicah in Evropi, vedo, o čem govorijo. Dobro, pripravljate se torej, da boste dali gol. Dobro, zdaj pa gremo na naslednjo točko. In besedo ima kolegica Patricija Šulin, ki bo spregovorila o uporabi sklada za oziroma solidarnostnega sklada Evropske unije. Za besedo predsedujoči solidarnostni sklad Evropske unije je bil ustanovljen za hitro pomoč Uniji v izrednih razmerah zaradi hujših naravnih nesreč. Sprememba uh, uredbe iz leta 2014 tudi po zaslugi Evropskega parlamenta omogoča, da se vsako leto v splošni proračun Unije vnese znesek do 50 milijonov evrov v obveznostih in v plačilih da se s tem zagotovi pravočasna razpoložljivost proračunskih sredstev za predplačila v primeru nesreče. Solidarnostni sklad Evropske unije je več kot le finančna podpora. Je tudi politično sporočilo o solidarnosti prizadetim državljanom, pa ponuja potrebno pomoč. Hitro odzivanje tudi z naprejšnjimi izplačili bo Uniji pomagalo pri uresničevanju teh ciljev. Zato priporočam vnos tega zneska, torej zneska do 50 milijonov evrov v proračun za leto 2017 in prosim, da predlog sklepa podprete. Hvala. Merci. Merci. Hvala lepa za vašo predstavitev in priporočilo našem odboru. Ali bi se kdo rad oglasil v zvezi s tem, ni videti. Torej, predlogi sprememb poročilu gospe Šulin je treba predložiti do 10. ure 14. oktobra. Odbor za proračun se bo izrazil o tem 9. ali 10. novembra in ne vemo še kdaj bo to na vrsti za plenarno zasedanje, vsekakor pa še pred koncem tega leta. Sedaj ima besedo kolega Viktor Negresku v zvezi z estonsko zadevo EE e Petroleum and Chemicals. Hvala, bom spregovoril v angliščini. Estonija je zaprosila za finančni prispevek eh, iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za več kot milijon evrov, ki se nanaša na 1500 mm, brezposobnih delavcev, od teh eh, je 800 delavcev upravičenih pomoči sklada. Estonsko gospodarstvo je zelo odvisno od izvoza, veliko bolj kot eh, v poprečju druge države članice. In do brezposobnosti je prišlo v regiji na severu, zahodu Estonije, ki je utrpela veliko težav v prehodih v preteklih letih zaradi mm, nihanja situacije na naftnem trgu. Poleg tega je to regija, ki je dokaj oddaljena od drugega dela države. V poročilu govorimo tudi o proizvodnji kemikalij v Evropski uniji. Proizvodnja je upadla in zmanjšala se je tudi naša konkurenčna prednost v tem sektorju. In zaradi tega smo ob pripravi poročila upoštevali financiranje programov v okviru Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije in izpostavljamo predvsem učinkovito rabo virov in trajnostno gospodarstvo. Tako da to poročilo podpiram. Prosim kolege, da se izognemo temu, da bi v poročilo vnašali še politična stališča, ki niso neposredno povezana z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji. Hvala. Hvala, gospod poročevalec. Odpiram razpravo. Thank you. <coughs> Thank you, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Popolnoma zadovoljen eh, sem s tem poročilom. Hvala poročevalcu za opravljeno delo. In zavedam se, da ne bomo spremljenjali političnih vidikov ali pa jih vnašali v poročilo glede Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Tako da, kolege in sekretarjat, prosim, da ko izmenjujemo informacije o tem poročilu, bi morali izpostaviti, da so ta sredstva namenjena za aktivne ukrepe na trgu dela, kar smo tudi dobro utemeljili. Niso pa namenjeni eh, subvencijam eh, naftnega sektorja v Estoniji zaradi tega, ker eh, določen del populacije in medijev še vedno ne razume, kako deluje sklad za prilagoditev globalizaciji in menijo, da opravljamo um, dokaj umazano delo in da nismo najbolj eh, okolju prijazni, ko uporabljamo sredstva iz tega sklada. In drugič, naj kolege iz odbora za proračun pozorim na to, da smo včasih lahko zelo vplivni. Skupaj s kolegom sva lani naslovila estonsko vlado in jih prosila, da namenijo sredstva v duhu solidarnosti, v evropskem duhu. In eh, rekli so, da ne, da ne bodo zaprosili za sredstva, ker imajo dovolj sredstva na voljo doma. Sedaj pa so po enem letu zaprosili za prav ta sredstva, tako da vidite, kako zelo vplivan je lahko naš odbor. Merci, je salu, uh, eh, Hvala lepa, pozdravljam za prizadevanje in uložen trud gospod Bajt. Najlepša hvala. Tudi sam bi na tem mestu dodal, da Estonija s tem prvič prosi za sredstva iz tega sklada. Po mojem mnenju je to zelo pomembno. Žal vsi vemo, kaj se je dogajalo z kemičnim sektorjem v tej regiji Estonije žalostno je videti, kakšen učinek ima mm, nižja cena nafte na uvedbo novih tehnologij. Gre za neposreden vpliv nizkih cen nafte na kemični sektor. Vseeno pa je treba povdariti, da je ta regija v Estoniji tudi socialnega vidika dokaj ranljiva. Praktična podpora iz tega sklada in podpora Evropske unije ima pomemben praktični pomen, pa tudi moralni pomen. Pomeni podporo Evropske unije in kaže na solidarnost Evropske unije. Prav tako bi rad povdaril, da če se bomo odločili za tako pomoč, bo namenjena ukrepom na trgu dela. Hvala. Merci. Če ne bo pa do. Hvala lepa, ni videti, da bi se še kdo rad oglasil. No, in ne da bi s tem postavili pod vprašanje pomen eh, slada za prilagoditev globalizaciji. No, razen če nima gospodine Gresku še kaj za dodati, potem bo odbor za delo podal svoje mnenje do 12. oktobra, se pravi do jutri, potem pa še regi do 13. in eh, do 24. oktobra pričakujemo še ostale odzive in uh, 26. oktober bomo o tem glasovali v plenumu. Sedaj pa je na vrsti mnenje kolega. Kolega Viotija in eh, gre za vlogo zunanjega delovanja Evropske unije pri obravnavanju tokov beguncev in migrantov. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, gre za osnutek mnenja, na katerem trenutno delamo. V mnenju se obračamo na pristojna odbora AFET in DEVE v mnenju obravnavamo krizo na področju migracij, kar pomeni, da se moramo zelo močno osredotočiti na to krizo. Sicer trenutno potekajo tudi druge krize, vendar je treba prav na tem področju preučiti, če se nam manjka. Primankuje nam sredstev in treba se odzvati zelo hitro, če želimo popraviti situacijo. Ko gre za večletni finančni okvir, gre do trenutni predloge v dobro v dobro smer. Treba je zagotoviti prilagodljivost, zato da se bomo lahko spopadli s eh, težavami, ki smo jim pričali sedaj in ki nas čakajo v prihodnosti. Države članice same poskušajo iskati rešitve. Rešitve, ki jih z političnega vidika lahko združimo. V Afriki, na primer, poskušamo zmanjšati trpljenje ljudi prek sodelovanja evropskih držav. Poleg tega je bil sprejet tudi sporazum s Turčijo na področju migracij. Težava pa je v tem, da pogosto parlamenta ne more spremljati in nadzorovati porabe sredstev pri tovrstnih projektih. Treba je zagotoviti, da so sredstva, ki jih damo na voljo, porabljena ustrezno. Ne bi s tem imeli razvodeneti ali pa neustrezno porabiti. To velja tudi za element nadzora zunanje meje. Treba je preučiti tudi vprašanje ekonomskih migrantov, tako da se je treba lotiti poglavitnih vzrokov za težave. Vemo pa, kakšne so situacije v posameznih državah. Naložbeni načrt za Afriko mora torej začeti delovati. Ne bo nadomestil uh, podpore za razvoj, ampak bo zagotovo zagotovil spodbudo za nadaljno rast. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kako se lotiti težav v zvezi z državami, ki so izvor migrantov, kako pomagati razviti Afriko, sama zapletena vprašanja. Puhejohtaja esiti nii vaikean küsimuksen, että luulen, että... Gospodin Temiki. Paljon. Ja, tole je res zelo zapleteno vprašanje. In nekoliko težko je kot odbor se odzvati na takšno vprašanje. Financiranje zunanjega delovanja Evropske unije je področje, ki je izpostavljeno v samem mnenju. Veliko sredstev, ki so navedena tule, pa se porablja, se črpa brez kakršnega koli parlamentarnega nadzora. Če trošimo davkoplačevalski denar, potem je treba zagotoviti nekakšen nadzor. Porabo sredstev je treba ustrezno spremljati in mislim, da je ta odbor pristojen in odgovoren za to, da ocenjuje porabo in eh, črpanje sredstev. Sama sem tukaj kritična glede takšnih instrumentov. Bolje bi bilo, če bi zagotovili določen parlamentarni nadzor nad porabo teh sredstev. Razumem pa, da so razlogi, zaradi katerih takšnega nadzora ni toliko. Ljudje pač želijo, da zagotovimo sredstva za Afriko. Morda bi bila nepovratna sredstva boljša za misel. Treba je razmisliti, kako pač izboljšati nadzor če pač poraba sredstev temelji samo na upanjih in um, dobrih zavezah, to samo po sebi ni dovolj. Ne želim sicer pod vprašaj postaviti pomena spopadanja s to vrstnimi težavami, kot uh, je vprašanje migracij, ampak tule sem res zelo kritična, tako da imam še številna vprašanja glede teh predlogov. Parlament lahko v postopku opozarja na spoštovanje človekovih eh, pravic. Tudi to je področje, ki ga je treba upoštevati. Poleg tega sta ključni načeli tudi načeli transparentnosti in odgovornosti. To so načela, ki so bistvenega pomena in treba je zagotoviti spoštovanje teh načel, preden vzpostavimo kakršen koli nov sklad. Hvala lepa. Res je, da je ta eksplozija proračuna za leto 2017 zastavljena tako, da bo berljiva, razumljiva za naše sodržavljane, ker če je proračun še tako visoko zastavljen in nima sredstev, da se uresniči, potem je to zares mizerno. In zato moramo vedeti, kako te zadeve zastaviti in kako jih pojasniti. Če ni nikogar več, sprašujem, ali ima proračevalec kaj dodati. Ne. No, potem pa vam povem, da je rok. Eh, do 19. oktobra do 10. To je rok za predloge sprememb na to poročilo. Potem pričakujemo 9. ali 10. novembra mnenje odbora in potem bomo to predložili tudi odboru AFET in odboru DEVE, ki bosta skupaj podala svoje mnenje na osnovi člena 55, si predstavljam, in potem bomo to poročilo dali na znanje drugim kolegom. Potem pa poročilo gospe Fernandez o dejavnostih EIB. Tu je gospa Gardija Zabal eh, menila, da da bi to terjalo veliko časa za razpravo, ker gre za delo, ki ga bomo upravili sočasno z ekonom in zato je predlagala, da bi to prestavili in zato lahko kar zaključim s tem delom našega zasedanja in se vidimo spet ob treh popovdne konec zasedanja to do povdne.